potrebnih več krogov za izvolitev kvestorjev, predlagam, da preložimo današnje razprave na nekoliko zgodnejši čas in da z razpravami začnemo ob osmih. Če nihče ne ogovarja, smo s tem potrdili spremenitev dnevnega reda. Kar pomeni, da bomo z zasedanjem nadaljevali ob osmih ne morem.